Dame in gospodje, eh, Dame in gospodje, če želite zapustiti dvorano, vas lepo prosim, da to naredite čim prej, ker želimo začeti z naslednjim delom našega zasedanja. Dear colleagues, please not to discuss Lepo prosim, da se ne pogovarjate v plenarni dvorani. Hvala. Uh, Kolegi, prosim, da zasedete svoje mesta. Čez 30 sekund začnemo. Again, Kolegi, ponovno vas prosim, tisti, ki ne želite ostati le, lepo prosim, dajte nam možnost, da začnemo z naslednjim delom našega zasedanja. Yeah. E, wznawiam posiedzenie chciałem najpierw dragi kolegi za začetek imam vrsto sporočil dotarła do nas prejeli smo informacije lepo prosim da se nehate pogovarjati v plenarni dvorani if you want to leave our Hold, Če želite zapustiti dvorano, prosim, da to storite takoj. Vabim vas, da se nam pridružite in se posedete. Če pa tega ne želite, se ne pogovarjajte v plenarni dvorani. Koležanki in koledzi, dotaro do nas smutna in... Dame in gospodje, prijeli smo žalostno novico o ubojih v Mehiki. In sicer opazovalec za človekove pravice, gospod Jakolas Finske. Tudi Beti Karino Trujija. Oba opazovalca sta bila ubita v tej državi v času opazovalne misije in v imenu Evropskega parlamenta želim izraziti sožalje družinama obeh žrtev. Jasno je, da imamo še vedno opravka s takimi uboji in takimi žrtvami širom po svetu. Sam sem bil prejšnji teden na obisku v Washingtonu, kjer smo otvorili našo pisarno za zvezo z ameriškim kongresom. Prav tako sem se pogovarjal glede gospodarskih odnosov med ZDA in EU. Pogovarjali smo se o strateškem partnerstvu ter o spremembah, ki so se zgodile v Evropi, potem ko je bila sprejeta Lizbonska pogodba. Pričakujemo, da bodo naši odnosi z ZDA enakopravni. 9. maja bomo praznovali 60. obletnico Šumanove deklaracije in Evropski parlament bo ta dan, torej 8. maja, dan pred tem, pa tudi 9. maja imel dan odprtih vrat v Bruslju oziroma Strasburu. Tudi v Luksemburgu bo več dogodkov, s katerimi bomo zaznamovali ta dan. V Strasburu bomo imeli tudi podpredsednika Evropske komisije, pa tudi zunanja ministra Francije in Nemčije. Bosta tam tudi sam, se bom odeležil tega dogodka in vabim vas, da pridete v čim večjem številu v Strasbur čez štiri dni, torej v nedeljo. Sledi skupna razprava glede sestave Evropskega parlamenta. Poročilo parlamenta bo predstavil poročevalec. To je naš kolega, gospod Mendes de Vigo. Gre za prehodne ukrepe glede sestave Evropskega parlamenta in besedo, kar dajem poročevalcu. Ah, gospod predsednik, šest minut imam svojo predstavitev. Gospod predsednik, pa bi rad začel s citatom pesnika Rilkeja. Dimitrijes Cacos je imel ne raje Rilkeja, kot veste, je kolega Cacos spremenil pred par dnevi. In novembra 97 sva z Dimitrijesom Cacosom imela priložnost, da sva predstavila amsterdamsko pogodbo In v tem poročilu o amsterdamski pogodbi sva predlagala, da bi vsaka revizija pogodb bila pripravljena s pomočjo konvencije, ker menimo, da je to prava metoda skupnosti. Ta Metoda konvencije se je dobro izkazala pri pripravi ne samo ustavne pogodbe, pač pa tudi listine o temeljnih človekovih pravicah. In rad bi izkoristil to priložnost, da se spomnem na Dimitrijosa Cacosa, ko bomo začeli izvajati prvo reformo v okviru Lizbonske pogodbe. To je bila ustavna pogodba, v bistvu, za katero smo se tako zelo borili. Ta prva reforma pravzaprav spreminja protokol 36 Lizbonske pogodbe. To se je skazalo za anomalijo. V času volitev v Evropski parlament junija lani Lizbonska pogodba še ni stopila v veljavo. In sicer zaradi vseh težav, ki smo jih imeli. Zadnje volitve so zato potekale na podlagi pogodbe iz Nice. In pogodba iz Nice govori o 736 poslancih na mesto 751 v okviru Lizbonske pogodbe, da so zadeve še bolj zapletene. Pa akt iz leta 1976 pravi, da naj bi mandat trajal pet let. Tako da ne moremo enostavno uporabiti določb Lizbonske pogodbe sedaj in prejiti na 751 poslancev, ker imamo tri nemške poslance, ki so že bili izvoljeni, sedaj ne moremo kar tako pozabiti. Zato moramo dopolniti protokol 36 k Lizbonski pogodbi, tako da bomo lahko sprejeli dodatne poslance. Ampak v tem prehodnem obdobju do konca tega mandata bomo izjemoma imeli 754 poslancev. Zaradi tega je bilo poslano tudi pismo s prošnjo parlamentu naj odgovori na dve vprašanje. Prvič, ali je možno organizirati konvencijo za to, da bi opravili revizijo protokola 36. Drugo vprašanje v tem dopisu pa je bilo, ali lahko voditelji držav in vlad skličajo medvladno konferenco za spremembo protokola 36. Ti dve vprašanji sta povezani, čeprav imamo ločeni poročili. Pa naj začnem s prvim vprašanjem in sicer glede sklica medvladne konference. To je neposreden rezultat izvajanja Lizbonske pogodbe. Tukaj pravzaprav uvajamo neko prehodno izjemno rešitev, ki bo veljala samo do izteka mandata tega sklica. Zato se bomo omejili na to, da naredimo nekaj, o čem je že bil sprejet dogovor. Gre za teh 18 poslancev iz 12 držav. Zaradi tega, gospod predsednik, tu ni potrebna nobena. Razprava med vladno konferenco, po mojem mnenju, možno sklicati zelo hitro in ta konferenca lahko svoje delo opravi v enem dopodnevu, ker so politične rešitve že bile sprejete. Iz tega razloga, gospod predsednik. Se mi zdi, da je razprava lahko zelo neposredna, zelo enostavna. Sam pravim da za medvladno konferenco, mislim pa, da ne potrebujemo konvencije za zadevo, ki je že razrešena. Sam imam na voljo šest minut, nikoli še nisem imel toliko časa. Ampak tisto, kar sem želel povedati, je, da se strinjamo za sklico medvladne konference, smo pa proti sklicu konvencije. Hvala lepa, kolega, za poročilo in predstavitev naj povem, šest minut je bilo vsega skupaj namenjenega vam. Dve minuti smo vam namenili ob koncu, zato smo rekli štiri minuti na začetku in dve ob koncu. Tako da imate zdaj samo še minuto in pa ob koncu. Ne, vseeno vam damo dve minuti ob koncu, se strinjam. Sedaj pa v imenu sveta državni sekretar, gospod López Garrido. Gracias, señor presidente. Bueno, yo quiero mostrar... Eh, Hvala lepa, gospod predsednik. Najprej želim izraziti svoje zadovoljstvo nad tem, da je Evropski parlament s pomočjo mojega dobrega prijatelja Iniga Mendeza de Viga soglašal s svetom. In sicer soglašal v prepričanju, da je reforma protokola 36 nujna po uveljavitvi Lizbonske pogodbe zato, da bi še pred volitvami v prihodnje omogočili sprejem poslancev. Število poslancev je bilo določeno v preteklosti in ker gre za relativno majhno število, pravi gospod eh, Mendes de Vigo, da ni potrebna konvencija. Oba z kolegom de Vigom in tudi jaz sva bila člana konvencije, ki je pripravljala ustavo za Evropo. Ampak ne želiva da se to ponovi, glede na to, da tukaj dejansko govorimo o dlakocepstvu. Gre dejansko samo za formalno spremembo pogodbe. In veseli me, da če bo to plenarno zasedanje podprlo predloge gospoda Mendeza de Viga, potem bodo ti novi poslanci lahko takoj po medvladni konferenci prišli sem in to čim prej. Seveda potem, ko se opravijo postopki ratifikacije vseh 27 parlamentih držav članic. Potem bomo dobili še dodatnih 18 poslancev iz 12 držav. Združeno kraljestvo, Slovenija, Poljska, Nizozemska, Malta. Latvija, Bolgarija, Italija, Švedska, Francija, Avstrija in Španija bodo dobile nove poslance. Državljani v teh državah bodo še bolje zastopani v Evropskem parlamentu, kot so bili zastopani do sedaj. In ravno zato sem tako zelo vesel, da je poročilo Mendes de Vigo bilo sprejeto v odboru za ustavne zadeve in upam, da bo poročilo tudi pri glasovanju na plenarnem zasedanju do, doživelo tako močno podporo, tako da bomo lahko pozdravili teh 18 poslancev v naši sredini, ki bi že morali biti tukaj. Kajti to določa tudi Lizbonska pogodba. Hvala lepa. Minister. Hvala lepa, gospod minister. Gospod Lopez Garido. Hvala, da ste spregovorili v imenu sveta podpredsednik Evropske komisije, gospod Ševčovič, je naslednji na vrsti. Hvala lepa. Gospod predsednik, zahvaljujem se gospodu Mendez de Vigu za izvrstno poročilo in hvala tudi parlamentu, ki je sprejel pozitivno mnenje glede odprtja medvladne konference za to, da bi lahko sprejeli 18 dodatnih poslancev. Evropski svet je prosil za mnenje komisije glede predloga španskega predsedstva. Predlog španskega predsedstva odraža že dolgotrajen politični odgovor, da bi čim prej poslali v parlament 18 dodatnih poslancev, je komisija priporočila, da se čimprej začnejo pogajanja. Prav tako je komisija v svojem mnenju podarila, da bi medvladna konferenca morala biti omejena zgolj na vprašanje dodatnih poslancev. Z veseljem ugotavljam, da je poročilo Mendes de Vigo prejelo večinsko podporo v odboru AFKO in upam, da se bo podobno zgodilo tudi na jutrišnjem glasovanju. Rad bi tudi izrazil upanje komisije, da bodo te omejene spremembe pogodbe, o katerih naj bi se pogovarjali na medvladni konferenci, da bodo te spremembe mm, obravnavane čimprej in da bo 18 poslancev lahko prišlo v parlament eh, čimprej gospod podpredsednik Evropske komisije. Hvala, da ste predstavili mnenje Evropske komisije. Naj povem, da govorimo o dveh poročilih našega kolega Mendes de Viga. Najprej gre za osnutek protokola, ki spreminja protokol 36 o prehodne ureditvi glede sestave Evropskega parlamenta. In potem je tukaj še predlog Evropskega sveta o nesklicu konvencije o spremembi pogodb zaradi prehodnih ukrepov glede sestave Evropskega parlamenta. Spomnil bi vas torej rad, da se pogovarjamo o dveh poročilih istočasno. Namreč prejeli smo dve vprašanje Sedaj pa v imenu EPP-ja gospod Kazini. Hvala lepa, gospod predsednik. Zelo nakratko namreč odbor, ki mu predsedujem, je dosegal široko soglasje, ki se upada s tem, kar je že bilo povedano, tako da ni treba, da še naprej otežujemo to razpravo. Problem, ki se postavlja je bil predvsem naslednji in sicer gre za akt iz leta 76, pa tudi Lizbonska pogodba oba predvidevata, da morajo biti poslanci neposredno izvoljeni. In to je problem v tistih primerjih, kjer volivni sistemi, po katerih so bili izvoljeni poslanci v tem mandatu, ne omogočajo, da bi v ta parlament vstopili tudi kandidati, ki so bili delno uspešni, uspešni v toliko, da bi lahko vstopili v parlament. Nekateri sistemi to dovoljujejo, drugi pa ne. In zato, če nočemo mm, odlašati z integracijo, moramo nekaj narediti tudi glede imenovanj, ki so prehodnega značaja, tako kot je predvidel svet. Po dolgih razpravah je naš odbor dejal, da se strinjamo s tem, kar je bilo povedano. Naj povem, da sem sam uložil predlog spremembe, ki predvideva imenovanje opazovalcev v umestnem obdobju, torej pred izvolitvijo novih poslancev v ta parlament. Ta predlog spremembe mm, je bil predmet razprave. Kompromisni predlog spremembe namreč govori o čim hitrejši vključitvi v ta parlament. Hvala lepa. Socialisti in demokrati, Hvala lepa, sedaj pa v imenu skupine socialistov in demokratov gospod Hauregija Tondo. No Hvala lepa, gospod predsednik. Na začetku moram reči, da ta odločitev, ki jo sprejemamo, ni nepomembna. V vsakem primeru spreminjamo pogodbo. Gre za prvo spremembo pogodbe, ki je komaj da začela veljati. To ni nekaj nepomembnega. Mi samo potrjujemo to, da bo 18 poslancev, ki bi imeli pravico že sedeti v parlamentu, če bi pogodba začela veljati pred volitvami, bi tu. 12 držav članic mora poslati te nove poslance v Evropski parlament. Sprejeta je bila odločitev na evropski ravni, da bo poslancev več in države članice imajo torej pravico, da te nove poslance pošljajo sem. Gre torej za zelo pomembno vprašanje. V pogodbi piše, da je za vsako spremembo treba sklicati konvencijo. Svet pa pravi, da bi morali sklicati konvencijo zato, da bi odločali o zadevi, o kateri so se države članice že dogovorile. Zato smo prosili svet naj skliče medvladno konferenco, s katero se bo prav tako lahko spremenila ta pogodba. Poleg tega je treba potem izpeljati še postopek ratifikacije v 27 državah članicah, če želimo, da teh 18 novih poslancev zasede svoje mesto in zato, da bi teh 12 držav bilo dodatno zastopanih. Prišlo pa je dane težave. Zato bi postavil eno tezo. Namreč prišlo je do težav, ko smo sprejemali odločitev v zvezi s tem, ali naj bodo ti novi poslanci izvoljeni v okviru volitev oziroma ali lahko te poslance imenujejo na podlagi različnih metod. O tem smo se že pogovarjali, vendar moramo biti pri tem zelo stvarni. Zdi se mi, da je trenutna rešitev dobra, zato bi se rad zahvalil ne samo poročevalcu Mendesu Devigu, temveč tudi gospodu Dafu. Zahvaljujoč njima obema smo dosegli sporazum med tremi političnimi skupinami in posledično tudi dosegli skupni dogovor. Sprememba pogodbe bo možna brez sklica konvencije. S tem pa bomo lahko tudi potrdili te nove sedeže v parlamentu. Vendar Evropski parlament opominja nacionalne parlamente, da naj pošljajo v Evropski parlament tiste poslance, ki so bili izvoljeni v Evropski parlament. Ne želimo, da v Evropskem parlamentu spremenimo volilni sistem. Evropski volilni model mora biti poenoten. Gre za nadnacionalni model, ki ga uporabljamo pri volitvah v Evropski parlament. To sta ta dva elementa, zaradi katerih smo dosegli dogovor. Zato predlagam, da se sprejme to poročilo. Hvala. Demokrači. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine liberalcev, gospod Daf. Puzzle. Gospod predsednik. Ta dogovor je bil že dosežen, preden je pogodba začela veljati. Če bi pogodba začela veljati pred tem predlogom, potem predloga ne bi sprejeli. Parlament ne bi mogel sprejeti dejstva, da bo Francija poskušala kar imenovati nove poslance iz nacionalne skupščine. če bi se o tem dogovorili potem, ko je začela delovati Lizbonska pogodba, če bi ta predlog bil podan pred začetkom veljavnosti Lizbonske pogodbe, bi tudi kršili pogodbo samo. Namreč ta predlog ne spoštuje načela degresivne sorazmernosti. Tako da pravzaprav sprejemamo neko prehodno rešitev. Je pa tema bila precej sporna. Nanaša pa se, kot veste, na sestavo parlamenta in tudi na volitve članov v parlament. Kot veste, se sedaj zahteva sprememba volilnega sistema. Parlament bo podal svoje predloge, zaradi katerih bo treba tudi sklicati medvladno konferenco. Vključiti bo treba tudi nacionalne parlamente, z njimi se bo treba posvetovati. Tudi z nacionalnimi političnimi strankami se bomo morali posvetovati pogovarjati, če želimo dokončno rešiti to vprašanje do leta 2014. Zelo sem hvaležen kolegom, koordinatorjev, tudi iz drugih političnih skupin. Hvala lepa za konstruktivna pogajanja. V teh pogajanjih smo se vsi odločno zavezali k temu, da bomo izpeljali reformo volilnega sistema. Hvala lepa. Hvala lepa. Sedaj pa v imenu skupine Zelenih in Ale, gospod Hefner. Hvala lepa, gospod predsednik, dragi kolegi. Glede tega imamo širok konsens. Veselimo se na povečanje parlamenta, 18 novih poslancev in želimo sedaj ustvariti predpogoje za to, da bodo lahko prišli v našo sredino in da bodo lahko delali skupaj z nami. Obstaja pa ena sama razlika, ki je v resnici zelo velika in sicer gre za podlago našega dela, tudi naše razumevanje načela demokratičnosti in gre tudi za razumevanje tega parlamenta. To pa je vprašanje, kdo in kako bomo odločili, Kdo bodo ti novi poslanci? To je osrednje vprašanje. V pogodbi piše, da se evropski poslanci izvolijo na svobodnih in neposrednih volitvah. V 11 od 12 držav se je to zgodilo. Ena država je rekla, da naj bi to ne šlo in pošiljajo poslance, ki so jih državljani izvolili za posem drugo nalogo. Menimo, da je to neprimirno in neskladno ne samo z načeli parlamenta, pač pa tudi z načeli demokratičnosti. Lahko bi se odpovedali konvenciji, če bi to bilo samo tehnično vprašanje, če bi se torej zedinili o spoštovanju pogodbe, vendar pa ker gre tukaj za možnost kršitve pogodbe, ustrajamo pri sklicu konvencije, kar je čudovita možnost, da dosežemo dogovor glede tega. Hvala lepa. E, Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine ECR gospod Fox. Uh, hvala, gospod predsednik. Sam pozdravljam to poročilo in tudi sklep, da ne potrebujemo ustavne konvencije. Takšna konvencija bi služila samo izgubljanju časa in davkoplačevalskega denarja. V mojem volilnem okrožju nihče ne želi, da se organizira konvencija, v okviru katere bi razpravljali o nadaljni politični integraciji. Uravnoteženo mnenje v Združenem kraljestvu je, da je naša unija že napredovala dovolj daleč. 18 novih poslancev naj bi zauzelo svoje sedeže, vendar se mi zdi, da ti ne bi smeli uživati statusa opazovalcev, dokler ne začnejo veljati ti začasni ukrepi. V tem primeru bi namreč imeli pravico do plače, nadomestila in ostalih dodatkov, ne bi pa smeli glasovati. To ni prav, sploh v času, ko se v vsaki državi članici predvidevajo drastična znižanja javnih izdatkov. Mislim, da bi morali biti bolj previdni z davkoplačevalskim denarjem v vseh primerjih. Naša skupina bo glasovala proti temu poročilu, zato ker je zanemarilo to pomembno načelo. Hvala. Najlepša hvala. Sedaj pa v imenu skupine GUE NGL gospod Sondengard. Hvala lepa, gospod predsednik. Prepričan sem, da se lahko ne strinjamo glede številnih tem v Evropski uniji. Enako velja tudi za Evropski parlament, vendar se mi zdi, da obstaja precej široko soglasje glede nečesa, namreč tistega, kar daje Evropskemu parlamentu legitimnost. Tisto, kar daje legitimnost Evropskemu parlamentu, so neposredne volitve članov v Evropski parlament. Na podlagi tega predloga pa naj bi vnesli spremembe. S temi spremembami bi se samo znašli v položaju, v okviru katerega bi v prihodnih petih letih sprejemali odločitve in ukrepe v tem parlamentu tudi strani tistih, ki so bili imenovani in nedemokratično izvoljeni v parlament. Zdi se mi, da smo se stvari lotili na napačen način. Tak razvoj dogodkov ni primeren. Mislim, da bi morali spremeniti ta predlog, ker ni skladen niti s pogodbo, niti s eh, prakso. Ko sta se Romunija in Bolgarija pridružili leta 2007, nismo dopustili, da bi se poslanci kar tako pridružili nas in zasedenjem. Francija bi morala isto poštevati. Hvala lepa, sedaj pa za skupino EFD, Messerschmidt. Er Hvala lepa, gospod predsednik. Nekaj nenavadnega je pravzaprav v tem položaju, s katerim v katerem smo se znašli. Več let smo poslušali, kako naj bi bila Lizbonska pogodba tisti instrument, ki bo zagotavljal demokracijo, preglednost, zagotovil vpliv, udeleženost državljanov, ampak ne, že v prvem mandatu parlament pravi ne volitvam, ne konvenciji, pravzaprav zanikamo vse tisto, o čemer smo govorili številna leta, ko smo navajali argumente, zakaj rabimo to pogodbo. Tu stvari ne držijo. Državljane bi morali imati bolj resno. Naš parlament mora sestavljati člani, ki so jih državljani neposredno izvolili. Ti poslanci tu zastopajo državljane, ki so jih neposredno izvolili in ne vlad če bi sprejeli ti dve poročili, bi kršili to načelo. Celoten koncept, celotno načelo. Na katerih temelji Lizbonska pogodba, bi se sesula, če bi sprejeli to, o čemer danes govorimo. Že predhodni predsednik naše skupine tega ni mogel podpreti. Hvala. Hvala lepa, sedaj pa gospod predsednik se bom kar takoj lotil bistva člen dve poročila kolega de viga upravičeno poudarja to da gre predlog sveta v nasprotno smer kot duh akta iz leta šestinsedemdeset Nacionalni parlamenti naj bi imenovali evropske poslance. Na podlagi akta iz leta 1976 pa vemo, da morajo biti poslanci neposredno izvoljeni. Sicer sem prijatelj poročevalca, vendar mi je zelo žal, da ni bolj jasno, bolj strogo, bolj odločno upošteval to dejstvo. V petem členu piše, da moramo organizirati volitve. Če države ne želijo organizirati delnih volitev, potem morajo upoštevati rezultate, ki so bili doseženi na volitvah v letu 2009 in potem uporabiti rezultate iz teh volitev pri imenovanju novih poslancev, ki so jim bili dodeljeni. V moji državi, v Franciji, naj bi nacionalni parlament imenovali brez pravil sorazmernosti. Tako da, če bi res podprli takšno imenovanje, bi bilo to nasprotju s pogodbo. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa še ostali člani parlamenta, gospod Mauro. Gospod predsednik, pravzaprav ostaja skrivnost, kako je lahko svet s takšno lahkoto sprejel stališče, ki ga je. Vesel pa sem, da nihče ni zadovoljen s tem stališčem in da nihče ne dvomi v naše stališče in naše predloge. Italija naj bi izvolila novega poslanca na eventualno novih volitvah. Vendar je bolj resno to, da bi morali še enkrat organizirati volitve, ki bi se jih udeležilo največ pet odstotka voljivcev, oziroma bi morali uporabiti rezultate z volitev iz leta 2009. V vsakem primeru nima smisla položaja dodatno zapletati in poslabšati. Mislim, da bi Evropska unija morala storiti več procesu integra- v procesu integracije. Podarjam tudi to, da vseh 18 poslancev mora istočasno nastopiti svojo funkcijo v parlamentu, zato da ne bi prišlo do porušene ravnotežja v zastopanosti med posameznimi narodi. To je treba hitro rešiti, vendar se mi zdi nedopustno, da bi novi poslanci bili samo imenovani, da ne bi bili izvoljeni za mandat do leta 2014. Spremenili naj bi 36. protokol iz Bonske pogodbe, in pri tem naj ne bi uporabili instrumenta konvencije, temveč kot predlaga poročevalec s pomočjo medvladne konference. Uporabiti je treba najkrajšo možno pot. Ni veliko ostalo za razpravljati, treba je obrniti stran in konstruktivno postopati v tem nesrečnem dogodku. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa kolega Grod za dve minuti. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Najprej naj se zahvalim poročevalcu gospodu Devigu, kar zadeva konvencijo. Tudi sam mislim, da ni potrebe, da bi jo sklicevali. Gre za vprašanje podrobnosti, ki ga je še potrebno razčistiti. In sicer Evropski parlament se od leta 1979 voli v neposrednih eh, tajnih volitvah in tega bi se morali držati tudi v prihodnje. Dobro bi bilo in tudi svetu bi koristilo, če bi na medvladni konferenci se tega problema lotili kar najhitreje, kajti 18 kolegov in kolegic. 16 eh, od teh jih je v, nekje v vakumu in to stanje je nedopustno. E, žogica je zopet na strani sveta in prosim vas, da ne podležete skušnjavam, e, kajti samo zato, ker v eni državi niso našli ustreznih pravil ali pa se tega niso niti lotili. No, veseli me, da imamo zdaj Lizbonsko pogodbo in da moramo opraviti svojo domačo nalogo. In, um, poročilo Devigo je najboljša eh, popotnica na tej poti, ampak še enkrat, eh, svet ne more sprejeti tega, da eh, nacionalni parlamenti kolegi in kolegice pošiljajo sem. Na ta način bomo ustvarili precedens. In uh, mislim, da tega nihče ne more sprejeti. Poročevalec lahko računa na mojo podporo uh, s to omejitvijo, da ni mogoče sem pošiljati članov iz nacionalnih parlamentov. francija je edina država članica ki ni predvidela začetek veljavnosti lizbonske pogodbe in zato noče upoštevati rezultatov evropskih volitev iz junija leta 2009. Francija naj bi imela izjemo in imenovala dve, dva nova poslanca. Vendar, če bomo to storili, bomo kršili pravico, ki nam pripada že več kot 30 let. Namreč poslanci v Evropskem parlamentu morajo biti demokratično izvoljeni na splošnih volitvah. Zato je treba svet na to opozoriti. Naš parlament tega ne bi smel dopustiti. Če bomo to storili, bomo izgubili verodostojnost pri evropskih državljanih. Evropski državljani so tisti, ki izbirajo svoje poslance in predstavnike v Evropskem parlamentu, ne pa vlade. Zato bomo zahtevali, da se pri spremembi pogodbe v delo vključi tudi parlament in ne samo medvladno konferenco. Hvala. Hvala lepa. Kolega Kolman, za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča. 736 poslancev smo imenovali na mesto 751, kot je bilo predlagano, zato ker je bila Lizbonska pogodba prepozno ratificirana. To pomeni, da moramo sedaj novih 18 poslanskih mest razdeliti med 12 držav, Nemčija bo izgubila tri poslance. Vendar to ni dobro, zato ker ne moremo kar tako črtati treh nemških poslancev. Vendar v pogodbi tudi piše, da poslancev ne sme biti več kot 751. Če bi uh, dodali 18 novih poslancev in pri tem ne črtali treh nemških poslancev, bi, bomo morali spet spremeniti pogodbo, kar pomeni, da je treba oblikovati konvencijo, v okviru katere bi države članice podale svoje predloge, kako spremeniti pogodbo. Če tega ne bi storili, potem bi bili vsi ukrepi parlamenta nezakoniti, kajti poslancev bi bilo 701, 754, kar je za tri več, kot je predvideno. Nekateri predlagajo, naj se organizirajo med, naj se organizira medvladna konferenca, vendar so spremembe, ki jih bomo sedaj unesli, resne, zato morajo vse države članice še enkrat ratificirati tudi te spremembe, morda organizirati tudi nacionalne referendume. Zato prosim parlament, da temu predlogu nasprotuje. Hvala. Hvala lepa. Kolega Tržaskovski, za minuto in pol. Odločno nasprotujem temu, kar je rekel prejšnji govornik. V tem parlamentu bi se morali vprašati, ali naj skličemo konvencijo za sprejemanje odločitev ali ne. Odločili smo se, da konvencije ne bomo sklicali. To smo storili zaradi tega, ker spoštujemo ta novi instrument, ki pravzaprav povečuje legitimnost odločitev, ki jih sprejemamo. S tem ne bomo postavili predsedana za prihodnost. Sprememba pogodbe je zelo resna sprememba. In če želimo spremeniti volilni sistem, moramo sklicati konvencijo. Hvala lepa Inigu, hvala lepa tudi koordinatorjem za to, da so sprejeli odločitev. Ta odločitev ni bila enostavna. Imeli smo tudi težave z imenovanjem teh 18 novih članov parlamenta. Nekatere države članice namreč niso predvidele postopka v ta namen vendar smo se odločili, da je reprezentativnost najbolj pomembno vprašanje, da je to načelo, ki bi nas moralo voditi. V parlamentu mora biti zagotovljeno enakopravno in uravnoteženo zastopstvo in to čim hitreje. Zato smo sprejeli pragmatično rešitev. Države članice smo prosili naj čim hitreje izpeljajo volilne postopke, seveda pod pogojem, da bodo ti novi poslanci bili neposredno izvoljeni. Hvala. Hvala lepa. Gijom za dve minuti. Hvala lepa, gospa predsedujoča, kolegice in kolegi. Kar se tebe imenovanje donatnih članov v Evropski parlament, tele to ni novo vprašanje. Imamo poročilo Severin Lamasur, v katerem smo govorili o tem že v prejšnjem mandatu. V moji državi v Franciji se niso ustrezno pripravili na imenovanje teh dveh novih poslancev. Ali to pomeni, da bo vprašanje novih voljivcev kar tako odpravljeno? Ne vem, zakaj nismo predvideli vstopa v veljavo Lizbonske pogodbe. Francija sicer ima možnost, da imenuje poslance tudi v okviru nacionalne skupščine, s tem bi lahko rešila svoj ugled, vendar to ne pomeni, da lahko kar zanemarimo temeljno načelo, na podlagi katerega so evropski poslanci izvoljeni neposredno in na splošnih volitvah. Če bi dopustili to možnost, bi parlament izgubil legitimnost in verodostojnost. Tudi poslanci iz ostalih enajstih članov, držav članic, ne bi smeli utrpeti zaradi trenutnih zastojev. To bi škodilo vsem nam, zato se mu nam morajo ti poslanci čim hitreje pridružiti in začeti z delom. Prav zaradi tega se mi zdi, da bi morali s pomočjo medvladne konference rešiti to vprašanje. Ustrajati moramo na tem, da naj Francija izpolne svoje obveznosti, tako kot vse ostale evropske države. Ni dopustno, da komorkoli dopuščamo izjeme, sploh v hiši, v katero državljani sami volijo svoje predstavnike. Zato bi morali v prihodnosti poskrbeti za poenoteno imenovanje poslancev oziroma volitev poslancev v Evropski parlament. Morda bi v ta namen lahko sklicali konvencijo. Niso vlade tiste, ampak državljani, ki volijo poslance v parlament. Hvala. Hvala lepa. Gospa Gormaj za eno minuto. Uh, uh, hvala lepa, predsedujoča, hvala lepa, kolegice in kolegi, hvala lepa tudi kolegu Inigu za upravljeno delo. Več let smo delali na Lizbonski pogodbi, dolgo je trajalo, da smo jo ratificirali, končno je začela veljati in Lizbonska pogodba je okrepila tudi vlogo Evropskega parlamenta. To priložnost moramo imati resno. Osredotočiti se je treba na sprejemanje odločitev, ki bodo koristile vsem evropskim državljanom, ne samo na reforme ne moremo se osredotočiti izključno na administrativne spremembe. Potrebujemo hitro in učinkovito sprejemanje odločitev. Državljani od nas pričakujejo, da bomo učinkovito in pregledno sprejemanje odločitve. Evropske institucije morajo delovati v ustreznem ravnotežju. Poiskati je treba trajnostno rešitev, kajti le tako bomo lahko kot močnejši parlament opravili nalogo, ki jo od nas zahteva državljani. Sama že poznam nekatere kolege, ki naj bi zasedli nova mesta in upam, da bodo čim hitreje začeli delovati, kajti prinesli bodo dodano vrednost institucij. Hvala. Hvala lepa. Sedaj pa tisti, ki so se javili v okviru postopka Catch the Eye. Le grip za eno minuto. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Tudi sama bi po številnih govornikih rada izrazila zahvalo kolegu Mendes de Vigu, ki je opravil res izvrstno delo v včasih napetih okoliščinah. Tudi v odboru za ustavne zadeve smo pogosto imeli zelo živahne razprave, vroče razprave. S tem smo samo pokazali, kakšno zanimanje kažejo evropski poslanci za to pomembno vprašanje, ki nas zadeva v prvi vrsti. Pod vprašaj je postavljeno imenovanje članov Evropski parlament. Poročevalec je ponovno znal združiti različne prispevke, različne pripombe in mnenje, čeprav so se ti včasih razlikovali. To besedilo, ki ga je pripravil, je izredno uravnoteženo. V besedilu je združil in povzel vsa mnenja in pripombe, zato bi se res rada zahvalila. Hvala za obe poročili, tako tisto, ki se navla, nanaša na začasne oziroma prehodne ukrepe in na konvencijo. Mislim, da sta obe poročili zelo učinkoviti, ravnoteženi. Tudi pri drugih temah evropske državljani pričakujejo, da bomo ravnali enako kot tu. Hvala. Grazie. Hvala lepa. Kolega Kadenbach za eno minuto. Najlepša hvala poročevalcu, pa tudi vsem poročevalcem v senci. Mislim, da bi danes kot parlament morali poslati v svet posem jasen signal, namreč, da se tukaj zelo veselimo novih kolegov in kolegic in da eh, svet eh, tukaj res ni opravil svojega dela in zato je potrebno še enkrat podariti, da je potrebno kar najhitreje najti ustrezno rešitev za to, da bodo. Uh, neposredno izvoljeni novi poslanci lahko kar najhitreje začeli s svojim delom. Ne samo, da imamo kot parlament na splošno nalogo kar najbolje zastopati naše uh, volilce, ampak da tudi v odborih in skupinah delamo kar najbolj učinkovito in zato se že veselimo znanja in izkušenj kolegov, ki so bili v veliki meri že povsem ustrezno izvoljeni. In, torej, kot avstrika se že veselim novega kolega in upam, da to velja velja tudi za ostale delegacije. Hvala. Hvala lepa. Kolega Obermajer za eno minuto. Hvala, gospa predsedujoča čim se je eh, posušilo črnilo lizbonske pogodbe, že je nastal kaos v zvezi z novimi poslanci in poslankami. Že eh, zdaj govorimo o fantomskih poslancih in to je pravzaprav ustrezen izra, izraz. Do tega je prišlo zaradi različnih volilnih sistemov, ki povzročajo težave na področju demokracije. E, ljudje kandidirajo na nacionalni, na lokalni, na regionalni ravni, na različnih listah in zato je zelo težavno potem naknadno e, ugotoviti, kateri poslanec bi bil izvoljen. Poleg tega je zelo smiselno in to nam tudi svetujejo uh, volilci, da uh, vedno dajemo na voljo vse informacije o našem delu, o naših plačah in eh, tudi vse to, kar se dogaja v zvezi s fantomskimi poslanci, ne prispeva k boljšemu zaupanju pos v poslancev. Čim prej je potrebno razčistiti, kakšen bo status novih poslancev in kdaj bodo nastopili svoje delo. In ne vemo, kaj se bo potem zgodilo, ko se bo Evropski uniji pridružila Hrvaška. Mislim, da hitro pričakujemo tudi eh, razlago strani sveta. Sjekjerski. Hvala lepa, kolega Sjekjerski. Ne vem, če sem to dobro izgovorila. Eno minuto imate. Gospe in gospodje, po Lizbonski pogodbi se spreminja sestava Evropskega parlamenta. Lizbonska eh, pogodba je stopila v veljavo že pred kar nekaj meseci. Eh, ampak vendarle še ni prišlo do sklica medvladne konference, kjer bi ratificirali te spremembe. Gre za pomembno revizijo, ampak vendarle je potrebno čim prej poskrbeti za ustrezno vzvajanje nove pogodbe. Strinjam se torej z mnenjem poročevalca. Moramo se zavedati, da je v interesu držav članic, da se za nove evropske poslance in poslanke eh, Eh, čim prej poskrbi za to, da bodo lahko zastopali svoje volilce. To je v skladu z temeljnimi načeli Evropske unije. Vsi evropski poslanci in poslanke bi morali istočasno stopiti v Evropski parlament, eh, zato da bo, ne, bo to kar najmanj vplivalo na delovanje parlamenta. Hvala lepa, gospod Zver, za eno minuto. Spoštovana gospa predsedujoča, spoštovani predstavnik komisije spoštovani predstavniki sveta e, tudi jaz bi se rad pridružil e, kolegicam in kolegom ki želijo poudariti da se mora evropski parlament čim prej popolniti e, in delati v polni zasedbi. jaz mislim da je zasedba okrnjena glede na spremembo naše ustave lizbonske pogodbe in jaz mislim tudi da je medvladna konferenca prava pot najkrajša pot da utrdimo pravno podlago Eh, da se evropski parlament lahko kadrovsko popolni. čestital bi kolegu poročevalcu gospodu mendezu de vigu ki je iskal pravne podlage in jaz mislim da je današnja resolucija tudi eh, izraža. Eh, tudi sam se pridružujem tistim kolegicam in kolegom ki se veselijo novih članov evropskega parlamenta jaz mislim da jih potrebujemo. tisti pa ki niso predvideli Eh, eh, že v svojih eh, volitvah zadnjih evropskih volitvah da bo potrebno imenovati oziroma izvoliti še dodatne člane tistim pa bi predlagal da zaradi dveh poslancev ki bi prišla iz nacionalnih parlamentov evropski parlament ne bo izgubil prav nobene legitimnosti. Hvala lepa. Sedaj pa še zadnji, ki se je javil v okviru CatchDI. Kolega Kelly. Uh, Najlepša hvala. Kot kolegi tudi sam mislim, da Če je nekdo izvoljen v Evropski parlament, ima pravico zavzeti svoj položaj, ravno tako kot 736 kolegov, ki so zasedli svoje mesto v zadnjih 12 mesecih. Gre za kratkoročno težavo, ki terja kratkoročno rešitev, kajti čez 4 leta bo vse skupaj že ustavljeno in normalno delovalo. Mislim, da ni prav, da države članice niso ustrezno predvidevale, kaj se bo dogajalo pred 12 meseci, kajti takrat je že bilo. Ja, eh, Takrat je sicer kazalo, da e, verjetno Lizbonska pogodba ne bo kmalo ratificirana, tako je mislil marsikdo tudi v moji državi, ampak zdaj, ko je pogodba ratificirana, je potrebno poskrbeti, da bodo izvoljeni poslanci lahko zauzeli svoja mesta in e, upamo, da bo do naslednjih volitev vse tako kot običajno. Grazie. Eh. Hvala lepa.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 kako pomembno je, da se to nerešeno vprašanje končno razreši. Torej, gre za vprašanje 18 poslancev in poslank, ki se morajo še pridružiti Evropskemu parlamentu. In to pač zato, ker so bile lanske volitve organizirane nekaj mesecev preden je stopila v veljavo Lizbonska pogodba. Zato potrebujemo revizijo 36. protokola in povsem se strinjam s tistimi, uh, Eh, ki so izrazili svoje mnenje, namreč da bi morali ti poslanci čim hitreje zasesti svoja mesta. Ta odsotnost 18 poslancev in poslank, ki eh, naj bi v tem parlamentu zastopali državljane 12 eh, držav članic, je vrzel, ki jo je potrebno čim hitreje zapolniti. Iz tega razloga se strinjam z gospodom Mendes de Vigom, ki pravi, da ni potrebe po konvenciji, da pa bi bilo potrebno čim hitreje sklicati medvladno konferenco. Tako bo 27 eh, držav članic lahko to odločitvo kar najhitreje ratificiralo v svojih parlamentih in tako se bodo novi poslanci parlamentu lahko kar najhitreje pridružili. Kajti gre za 18 poslancev in poslank, ki bi pravzaprav morali biti tukaj že od začetka mandata. Hvala lepa, sedaj pa za komisijo, gospod Ševčev. Much, uh, also... Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Mislim, da je ta razprava pokazala, da poskušamo razrešiti eh, izredno situacijo in da iščemo najbolj pragmatično, najbolj praktično rešitev. Gre torej pravzaprav za rešitev, ki bo prehodne narave in zato zelo pozdravljam pragmatični pristop gospoda Mendeza eh, Deviga. Eh, kot sem videl Tudi na podlagi razprave je očitno poročilo deležno široke podpore tudi tukaj na plenarnem zasedanju. Jasno je, da je naš skupni cilj, da se, nam, da se vam 18 novih poslancev pridruži čim hitreje. Kar pa zadeva stališče komisije, Eh, zastavljenih je bilo kar nekaj eh, dokaj enoznačnih vprašanj glede tega, s katerim instrumentom bi najbolje izvedli to spremembo. Komisija je podprla medvladno konferenco zaradi obsega in narave sprememb, eh, za katere tukaj gre. Kar pa zadeva sam način, kako eh, se določi nove slance, to bo nedvomno predmet razprav na medvladni konferenci. Eh, pa tudi, ko je Evropski svet razpravljal o tem vprašanju, mislim, da je jasno, da je tudi svet poskušal doseči ravnovesje. Eh, ravnovesje med željo, da bi bili novi poslanci Eh, izbrani način, ki bi bil najbolj podoben samim volitvam v Evropski parlament in pa da bi spoštovali tudi ustavne ureditve posameznih držav. Eh, iz tega so išle tri opcije, kako bi se lahko eh, razmere razrešile. To pa bo seveda vse odpravljeno do naslednjih volitev. Gospa predsedujoča, naj Pozdravim tudi notranje razmisleke v parlamentu o potencijalnih spremembah v zvezi z naslednjimi evropskimi volitvami, vendar eh, pa moram, eh, vas moram pozvati, da eh, to obravnavate kot ločeno vprašanje, kaj ti ne gre za to, kako tukaj pridružiti 18 novih poslancov. Hvala lepa. Razpravo pa bo zaključil gospod Mendes de Vigo. Izvolite. Muchas gracias. Muchas gracias, Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Ko tako različni ljudje, ko so gospod Mauro, gospod Kolmar in gospod Golniš, eh, vsi mnenja, da, bi, da je način, kako so poslanci izvoljeni, problematičen, To pomeni, da potrebujemo enoten volilni postopek. O tem je bilo govora že v zvezi z eh, pogodbami iz Rima. Zahvaljujem se vsem, predvsem gospodu Dafu in gospodu Hauregiju, ki sta vložila drugi predlog spremembe. Jutri bomo o njem glasovali in upam, da bo dobil široko podporo. Tukaj je namreč govora o enotnem voljenem postopku za, Evropskem, za Evropski parlament in upam, da bo to čim hitreje razrešeno, kajti na ta način bomo uh, utišali mrsikakšno vprašanje. Uh, govora je bilo tudi o reprezentativnosti. Uh, to je omenil tudi Eh, komisar in kar nekaj kolegov. Pomembno je, da se vseh 18 poslancev v parlamentu pridruži istočasno, kajti če se to ne bi zgodilo, bi bila ogrožena reprezentativnost. Imamo Lizbonsko pogodbo, ki nam narekuje določene stvari, mogoče pa je, da posežemo po prehodnih sistemih in e, izrednih metodah za to, da razrešimo to e, začasno prehodno težavo. E, mogoče je, da pridejo sem ljudje, ki niso bili izvoljeni leta 2009. To je mogoče, ampak če izbiram med to možnostjo in drugo možnostjo, da vseh 18 poslancev ne bi prišlo istočasno, potem pozivam kolege, da se odločijo za to praktično prehodno rešitev, kajti konec koncev gre za pravično rešitev. Najlepša hvala eh, vsem kolegom, ki so prispevali k razpravi. Hvala lepa poročevalcu. Skupna razprava je s tem zaključena, glasovanje bo potekalo jutri ob 11.